L'ordine del giorno. Na dnevnem redu je naslednja točka pravila o DDV in mini sistemih upravljanja storitev DDV na enem samem mestu za digitalne storitve, knjige in časopise v EU. V imenu Evropske komisije besedo dobi komisar Ansip. Gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci v Evropskem parlamentu, Najprej mi dovolite, da povem